passiamo ora alle dichiarazioni. Sedaj pa eh, prehajamo na obrazlitev glasov in dobili smo veliko prošen za obrazložitev glasov delamo lahko do 14.45 najkasneje, tako da bodo lahko službe pripravile vse potrebno za nadaljevanje seje ob 15. Eh, uri. Preostali, ki danes ne bodo prišli na vrsto, bodo prišli na vrsto jutri. Najprej oporočilo Žuber, gospod Koskieri, ki bo govoril v imenu svoje skupine SND, ima na razpolago dve minuti. Gospod Kuskieri, ni tukaj. Gospod Luhan, dve minuti. Eno